you, colleagues. May I ask you to take seat? Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Kot veste, je odbor Ekon prosil za dodatne informacije strani kandidata za komisarja Jonathana Hilla, zato da bi lahko pripravil oziroma zaključil svojo ceno. Kandidat za komisarja je odgovoril na nekatera dodatna pisna vprašanja in današnji sestanek je namenjen izmenjavi mnen v okviru nadaljnega zaslišanja. Osredotočili se bomo na vprašanja, glede katerih smo želeli dodatna pojasnila v pisni obliki. Ameriki. Na voljo imamo samo uro in pol za današnji sestanek. Tako da bom kolege prosil, da se držijo načela treh minut za vsak sklop. Prav tako bi rad spomnil kolege, da je namen današnjega srečanja ta, da izmenjamo mnenja glede vprašanj, ki so bila zastavljena v pisni obliki. Gre torej za dodatna pojasnila k izpostavljenim vidikom. Najprej pa dajem besedo kandidatu za komisarja gospodu Hilu za uvodno izjavo, ki bo trajala največ 10 minut. Na to sledi 24 vprašanj. Vsak sklop ima 3 minute, eno minuto za vprašanje in dve minuti za odgovor. Na to pa bo imel kandidat na voljo še tri minute za zaključno izjavo. Sestanek se uživo predvaja tudi prek spleta. Sedaj pa bi dal besedo gospodu Hilu za uvodno izjavo.